pa pomagali, pa smo lahko še malce hitrejši. Torej, začeli bomo z um, kdo, palestinskim, palestinskim svetom, kdo je za, zakonodajnim svetom, kdo je proti. Zdržanje sprejeto. Torej, še enkrat, kdo je za, kdo je proti. To bomo preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Ferreira. Poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Še eno poročilo od Ferreira, tudi poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto poročilo Fandalen, pojmensko glasovanje sporozum o partnerstvu z libiškem sektorju. Ste si glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Še enkrat poročilo Vandalen, torej tokrat gre za zelenorski otok, kjer najprej imamo eh, predlog spremembe 1, pojmensko glasovanje glasujemo. Ste si glasovali, konec glasovanja sprijeto. Četrti odstavek, prvotno besedilo v dveh delih se s tem eh, urejeno poemensko glasovanje za celotno poročilo glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa Serao Santos, sporazum za Madagaskarjem, pojmensko glasovanje glasujemo. Ne more to hitreje kot jaz, jaz pa ne hitreje kot tehnika. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto poročilo Zalba Bidiga in protokol o spremembi Marakeškega sporozuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije. Poročevalec ima za oba, por, za obe poročili je prosil za dve minuti. Izvolite, gospod kolega Zalba Bidiga. Brevemente, presidente, solo 30 segundos para agradecer a los ponentes el. No, samo 30 sekund. Zahvaljujem se poročevalcem v senci tudi za odlično delo, ki smo ga opravili pri tem poročilu, pri teh dveh poročilih. Mislim, da bo to prispevek k svetovni trgovini, predvsem v državah v razvoju in pred izzivi Eh, z migracijami, ki jih imamo v Evropi. Če bomo tu uspeli najti rešitev pri veru, je dobro, da imamo takšne instrumente, kot sta te dva, zato da se lahko gospodarski razvoj spodbudi v tistih državah, kjer je to najbolj potrebno. Hvala lepa, kolegi. Hvala lepa, kolega Zalba Bidegajn. Poimensko glasovanje o prvem poročilu glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugo poročilo za Alpa Pitegajn, skoraj enak naslov, gre za sporazum o olajševanju trgovine. Tu imamo tudi več glasovanj. Predlog spremembe 11, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 1 za, proti, Zdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 2. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 12. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 13. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Predlog 14. Za. Proti proti, vzdržani zavrnjeno, predlog 15 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 4 za, proti, vzdržani, to moramo preveriti, glasujemo. So vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno, predlog spremembe 5, kdo je za, proti, vzdržani. Vzdržani, zavrnjeno. Predlog šest za, proti. Vzdržani, zavrnjeno. Predlog šestnajst za, proti. Vzdržani, zavrnjeno. Predlog sedemnajst za, proti. Vzdržani, zavrnjeno. Predlog sedem za, proti. Vzdržani, zavrnjeno. Predlog osem za, proti. Vzdržani, sprejeto. Predlog devet, kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjeno. Predlog 10 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa o celotni resoluciji pomensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprijeto sedaj pa poročilo. Svoboda, pooblastitev Avstrije, Belgije in Polske, da ratificirajo Budimpeštansko konvencijo o pogodbi za prevoz blaga po celinskih plovnih poteh ali da k njej pristopijo. Po imensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa poročilo gospe Keller za časni ukrepi na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije. Tukaj imamo cel kup eh, predlogov sprememb v svežnju. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani sprejeto. Predlog 27 poimensko glasovanje glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. V zvezi 47 imamo ustni predlog spremembe poročevalke, gospa kolegica Keller. Hvala. Tukaj imamo ustni predlog spremembe, ki so ga se dogovorili poročevalci v Sencu. Gre tudi za predlog, ki smo ga danes slišali v zvezi z Junkarjevim predlogom in to najdete tudi v seznamu za glasovanje, ker te malo težko je to brati, ampak eh, gre za dodatno prerasporeditev 120 tisoč eh, beguncev iz eh, Grčije in Italije. In gre dejansko za to, kakšna pa je formulacija, pa je v vašem seznamu. Torej, preberite si, preden jaz to preberem, ker je to zelo zapleteno. Hvala, kolegica Keller, ali kdo nasprotuje. To je več kot 40, potem bomo glasovali o predlogu 47 v prvotni obliki. Kdo je za? Kdo je proti? To bomo preverili. Predlog spremembe 47 v prvotni obliki glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 29 tako odpade. 44 v dveh prvih de, del glasu, poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali?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 48 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog smembe 42 po imensko glasovanje glasujemo. Vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog smembe 43 po imensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 3 poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 4 poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog pet v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, zdržani sprijeto. Drugi del za, proti, zdržani sprijeto. Drugi del bomo preverili, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe šest premensko glasovanje glasujemo. Vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sedem, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. S tem predlog 45 odpade. Pojmensko glasovanje za predlog 9 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog 46. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Preverimo torej 46. Glasujemo. Vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 13, pomensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Sedaj imamo še nadaljna poemenska glasovanja. Ne bom vsakega posebej najavil. 14 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 15 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 16 glasujemo. Vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog 18. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 19. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 22. Glasujemo. Konec glasovanja. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 23 glasujemo. Vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o tako spremenjenem predlogu komisije. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Zakonodajna resolucija poimensko. Glasujemo. Vsi glasovali konec glasovanja. Sprijeto sedaj pa poročilo Vestfal glede mestne razsežnosti politik EU. Začeli bomo z 20. členom eh, v originalnem besedilu, poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Točka 26 v teh delih prvotno besedilo poimensko glasovanje, prvi del glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto drugi del glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa resolucija tako spremenjena, poimensko glasovanje glasujemo. So vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Sedaj pa poročilo kolega Dojča v zvezi z naložbami za delovna mesta in rast, podbujanje ekonomske, socialne in teritorijalne kohezije v Uniji. Začeli bomo z četrtim odstatkom, prvotno besedilo v dveh delih, vsakič poimensko glasovanje, prvi del glasujemo ste si glasovali, konec glasovanja, sprejeto, drugi del glasujemo, si glasovali, konec glasovanja, sprejeto. Drugo 22, prvotno besedilo, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 24, originalno besedilo, glasujemo poimensko glasovanje. Vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. 24, 27 eh, v dveh delih poimensko glasovanje. Prvi del glasujemo. Vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del glasujemo. Vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Točka 28 v dveh delih, tudi po imensko glasovanje, prvi del glasujemo. Vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del glasujemo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. 29. Dva dela tudi poimensko, prvi del glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto drugi del glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 30 v treh delih, vsakič poimensko, prvi del glasujemo. Vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto, drugi del glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto, tretji del glasujemo. vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprijeto. 45. Plemensko glasovanje glasujemo. Vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprijeto. 64 v dveh delih poimensko glasovanje glasujemo. Vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto drugi del glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 66 v dveh delih poimensko glasujemo. Prvi del. Vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Drugi del glasujemo. So vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprijeto. Resolucija tako spremenjena. Poimensko glasovanje glasujemo. So vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprijeto. Sedaj pa poročilo Funding Camp. Se upravičujem, enega sem spregledal. Poročilo Kukan, ocena Evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami 2002. Osmi odstavek v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržanje sprijeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržanje sprijeto. 17 v treh delih, prvi del, kdo je za. Proti vzdržani je sprejeto. Drugi del bodo za. Proti vzdržani je sprejeto. Tretji del za. Drugi del želite preveriti? Preverjamo. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del za. Proti vzdržani je sprejeto. Sprijeto. 18 je za odstavek v dveh delih, prvi del kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprijeto. 28 je odstavek za, proti, vzdržani, sprijeto. Odstavek 30 v dveh delih, prvi del kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprijeto. 39 v treh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto proti vzdržani, sprijeta drugi del za, proti vzdržani, sprijeta tretji del za, proti vzdržani. Mislim, da je sprijeto, ampak o tem bomo glasovali. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Resolucija v celoti, pomensko glasovanje, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto prihajamo na poročilo Van de Kamp, izvajanje bele knjige o prometu iz leta 2011. Najprej tretji odstavek, kdo je za? Proti? Vzdržani sprijeto. 4 v dveh delih za, proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprijeto. Osmi odstavek, poimensko glasovanje, glasujte, prosim. So vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Deveti odstavek, poimensko glasovanje, glasujte. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprijeto. Odstavek 10 dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprijeto. Odstavek 11, poimensko glasovanje, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Odstavek 13 dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprijeto. Vzdržani. Sprijeto. Ostalih 16 poimensko glasovanje. Glasujte. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. 18. odstavek dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprijeto. Drugi del, poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. 19 je odstavil dve delih. Prvi del za, proti, vzdržani. Sprijeto, drugi del za, proti, vzdržani. Sprijeto. 20 je odstavil dve delih. Prvi del za, proti, vzdržani. Sprijeto, drugi del za, proti, vzdržani. Sprijeto. 26 je odstavek, poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. 29. ostavek, premijesko glasovanje. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. 9. ali ne, 34. ostavek, premijesko glasovanje. Glasujte, prosim. Ste vsi vdali svoj glas? Konec glasovanja. Sprijeto. sprijeto. 34.12. ali ne, v dveh delih, prvi del za, proti, ostržanje, sprijeto, drugi del, poimensko glasovanje, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. 39 za, proti, ostržanje, sprijeto. 41 delih, prvi del za, proti, ostržanje, sprijeto, drugi del za, proti, vzdržanje, sprijeto, 43 D delih prvi del za, proti, vzdržanje, sprijeto, drugi del za, proti, vzdržanje, sprijeto, 54 D delih prvi del za, proti, vzdržanje, sprijeto, drugi del za, proti, vzdržanje, sprijeto, 60 D delih prvi del za, proti, vzdržanje, sprijeto, drugi del za, proti, vzdržanje, sprijeto, 63, tretji ali ne, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto, 63, peta ali ne, v dveh delih prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto, drugi del, poemensko glasovanje, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. 63, 8 ali ne, poemensko glasovanje, glasujte, prosim. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprijeto. 63, ali ne, ja, v dveh delih prvi del za, proti, ozdržani sprijeto, drugi del poimensko, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. 63, 10, ali ne, ja, poimensko glasovanje, glasujte, prosim ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. 63.12 ali neja. Poimensko glasovanje glasujte, prosim. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 64.5 ali neja. 64.5 ali neja. Kdo je za? Kdo je za? Peta linija za, proti, vzdržanje sprijeto. Sedma linija, kdo je za, proti, vzdržanje sprijeto. Enajsta linija za, proti, vzdržanje sprijeto. Še vedno 64, 12 linija v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržanje sprijeto. Drugi del za, proti, vzdržanje sprijeto. 15 linija za, proti, vzdržanje sprijeto sprijeto 16 ali ne za, 5 proti vzdržani sprijeto, 65 je ustajek prva ali ne za, proti vzdržani sprijeto, peta ali ne za, proti vzdržani sprijeto, šesta ali ne za, poimensko glasovanje, glasujte prosim. Ste vsi oddali svoj glas, konec glasovanja. Sprejeto. 12. alineja v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto, drugi del, poimensko glasovanje, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Ostaje 668 alineja za, proti, proti. Proti. Torej še enkrat jasno. Za, proti, verjetno zavrnjeno, ampak bomo preverili. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. 66 odstavek 9 ali ne od vedeli, prvi del za, proti, vzdržanje sprejeto, drugi del za, proti, vzdržanje sprejeto, vodna izjava G v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržanje sprejeto, drugi del za, proti, vzdržanje sprejeto. Resolucija v celoti, tako kot je bila spremenjena, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo k poročilu kolegice Fosenberg. Poklicna pot eh, ženski na znanstvenem akademskem področju. Ostavek 22. 22. ostavek, originalno besedilo, poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Fosenberg, poimensko glasovanje. Glasujte. Upam, da ste vsi oddali svoj glas. Konec glasovanja. Sprijeto 25 poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. 35 v dveh delih prvi del za, proti vzdržani. Sprijeto drugi del poimensko glasovanje. Glasujte, prosim ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. 42. odstavek poimensko glasovanje. Glasujte. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. 48 delih, prvi del za proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del poemensko glasovanje, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Uvodna izjava R, poemensko glasovanje, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto resolucija v celoti, tako kot je bila spremenjena, poimensko glasovanje, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Zdaj pa prihajamo na poročilo Rodriguez. Opolnomočenje deklic v Evropski uniji z izobraževanjem od DNS e smo dobili alternativni predlog, to je predlog številka ena, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prvi odstavek izhodiščno besedilo v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Peti odstavek v dveh delih. Preverjamo drugi del prvega odstavka. Glasujte, prosim. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Peti odstavek dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprijeto. Deset. Preverjamo pet, drugi del, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Deseti odstavek za, proti, vzdržani. Sprijeto. 13 dveh delih je, prvi del bolj imensko, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto, drugi del za, proti, vzdržani. Sprijeto. Odstavek 21 za. Proti? Vzdržani. Sprijeto. Odstavek 25 za. Proti? Vzdržani. Sprijeto. Odstavek 27 v dveh delih. Prvi del bodo za. Proti? Vzdržani. Sprijeto. Drugi del za. Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. 28. odstavek. Poemensko glasovanje. Glasujte, prosim. ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprijeto. 29. odstavek v treh delih, poimensko glasovanje prvi del, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Lepo bi bilo, če bi kolegi izdelili zdali tudi znak, kako naj to ocenim. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? Sprijeto drugi del. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Tretji del. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. 30 odstavek, premijsko glasovanje, glasujte, prosim. So vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. 31 odstavek, dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani. Sprijeto, drugi del za, proti, vzdržani. Sprijeto, 40 odstavek za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 Želite preverjanje drugega dela? Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tretji del za, proti, vzdržanje, sprijeto. 49 tretjih je prvi del za, proti, vzdržanje, sprijeto. Drugi del za, proti, vzdržanje, sprijeto. Tretji del za, proti, vzdržanje vzdržanje je sprejeto 50 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržanje je sprejeto, drugi del za, vzdržanje je sprejeto 53 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržanje je sprejeto, drugi del za, proti vzdržanje je sprejeto. Vodna izjava G v dveh delih, prvi del za, proti vzdržanje je sprejeto, drugi del za, proti vzdržanje je sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. Uvodna izjava R v dveh delih, prvi del. Preverjamo uvodno izjavo G, drugi del. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Uvodna izjava T. way to talk. It was the second part. No, no, but we were there before. So we now start here. Okay. Bitte um Entschuldigung, Erwägung. Se upravičujem, vodna izjava R v dveh delih. Prvi del za, proti. Vzdržanje, sprijeto. Drugi del za, proti. Vzdržanje, sprijeto. Uvodna izjava T za, proti. Vzdržanje, sprijeto. Resolucija v celoti, poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. So, wir kommen zum letzten Bericht. Bericht Schwab betreffend. Naslednje poročilo Schwab. EGP Švica, ovire pri dokončevanju oblikovanja notrnega trga. Glasovali bomo poimensko, pustite kartice v napravah, dokler ne končamo. Glasujte, prosim ste vsi oddali svoj glas za konec glasovanja. Sprijeto. Vsem želim dober tek.